Po prekinitvi zasedanja decembra sem skupaj z predsednikom sveta v skladu s pravilom 78 poslovnika podpisal več dokumentov, ki so bili sprejeti. Naslove teh dokumentov pa bomo objavili v zapisniku k temu zasedanju. Sedaj prehajamo k našemu dnevnemu redu. Danes nimam nobenih prošen. Za sredo pa vidimo, da so zeleni predlagali vključitev izjave visoke predstavnice glede nedavnih grozodejstev v severni Nigeriji in predlagali so tudi sprejetje resolucije. Gospa Hautala kot ste omenili predlagamo izjavo visoke predstavnice skupaj z rezolucijo o neverjetnih in groz, groznih eh, terorističnih eh, dejanjih islamistov Boko Haram v severni eh, Nigeriji. Celotno mesto z 2000 prebivalci so izgleda izbrisali in to je eden najhujših grozodejstev te skupine do sedaj. Zato prosim eh, ta parlament, da to vključimo na naš dnevni red. Kdo želi podpreti ta predlog? Gospod Guerrero. Sí, gracias, ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, moja politična skupina želi podpreti to deklaracijo se strani visoke predstavnice in to, da bi imeli razpravo o teh dejstvih, ki se že pogosto ponavljajo v Nigeriji in vplivajo na življenje številnih ljudi, eh, ter so zelo ponižujoča še zlasti za ženske. In zato si prizadevamo, da bi deklaracijo sprijeli na naslednjem plenarnem zasedanju. Glede na to, da bomo o tem razpravljali proti koncu tega tedna, ne bomo imeli veliko časa, da to pripravimo. Ampak tako razprava kot deklaracija se nam zdita zelo pomembna, eh, ker je sama tema zelo pomembna. Glasovali pa bi na to februarja. Kdo želi spregovoriti proti temu predlogu? Sprašujem, ali se strinjate s predlogom gospoda Gerera, da najprej slišimo izjavo, potem pa na naslednjem zasedanju sprememo resolucijo. Okay. To se mi zdi zelo dobra rešitev, to je naša naloga. Dobro, kdo je za ta predlog o razpravi, naj prosim dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Potem je to sprejeto, resolucija pa sledi. Izvolite, kolega. Uh, ne govorim da sem proti temu ampak vprašanje je ali bomo imeli to pomembno, kot pomembno razpravo v sredo ali pa v četrtek dopoldne uh, kajti mm, želim si da bi se čim več poslancev uh, udeležilo in da se ne bi stvar zavlekla pozno zvečer glede na to kako stoji dnevni red ta hip zato ja sem za predlog, ampak v četrtek do povdne. Ja, eh, Zdaj smo glasovanje že opravili, gospa Mogherini, oziroma v sredo in četrtek bo tu. In zato mislim, da bomo lahko v sredo prisluhnili izjavi visoke predstavnice. Poskusili pa bomo vrstiti to točko na dnevni red tako, da bo lahko sodelovalo čim več kolegov. Za četrtek nimam predvidenih nobenih sprememb, prosim pa vas, da še za trenutek ostanete na svojih mestih. Dame in gospodje.